la seduta è ripresa ponovno otvarjam zasedanje sporočam izid drugega kroga glasovanj sedemsto štiri oddanih glasov neveljavne oziroma prazne glasovnice sedemintrideset 667 veljavnih oddanih glasov, zahtevana absolutna večina za izvolitev 334. Kandidati so prejeli naslednje število glasov. Poslanka Keller 119 glasov. Poslanka Rego 43 glasov. poslanec Sassoli 345 glasov, Onorevole Zahradil. Poslanec Zahradil, 160 glasov. Poslanec Sasoli je s tem prejel absolutno večino oddanih glasov. Poslanec Sasoli je s tem postal novi predsednik Evropskega parlamenta. Čestitke ob izvolitvi. Želim vam vse dobro tekom vašega mandata in vas vabim, da prevzamete predsedovanje Evropskemu parlamentu. kolegi, dragi prijatelji, predstavniki evropskih institucij, vlad, spoštovani sodelavci v administraciji parlamenta. Vsi boste razumeli, kako emotiven sem v tem trenutku, ko prevzemam mesto predsednika Evropskega parlamenta, izvoljen z vaše strani, ki ste bili neposredno izvoljeni v Evropski parlament, in eh, ki nosite odgovornost, da jih zastopate in branite. Vedno velja spomniti, da je naša svoboda hči pravice, ki izhaja iz solidarnosti, ki jo moramo razviti. Dovolite mi, da se zahvalim tudi predsedniku Antoniju Tajanju za delo, ki ga je samo pravil, za vsa njegova velika prizadevanja, za njegovo predanost tej ustanovi. tako mi dovolite, da izrazim dobrodošljico novo izvoljenim poslancem in poslankam, ki predstavljajo 40 odstotkov vseh poslancev. To je dober rezultat, ampak želimo si še več. V tem trenutku, po koncu intenzivne predvoljene kampanje, začenjamo z zakonodajnim mandatom pred nami so veliki izzivi, ki od nas zahteva veliko odgovornost, kajti nihče se ne more zadovoljiti z obstoječim stanjem. Na to kaže tudi sama sestava našega zbora. Smo v časih epohalnih sprememb, brezposobno nad mladimi, migracije, podnebne spremembe, digitalna revolucija, nova razmerja sil v svetu. To so le nekatera izmed največjih, najbolj perečih vprašanj, ki vsa zahtevajo nove zamisli, pogum in veliko modrost ter smelost. Ne smemo pozabiti duha ustanoviteljev Evropske unije, ki so znali pustiti ob strani sovražnost vojne in eh, uničenje nacionalizmov ter na ta način vzpostaviti projekt posvečen miru, demokraciji, razvoju in enakopravnosti. V teh mesecih so preštevilni stavili na zastoj tega projekta in spodbojali konflikte. To se nas spominja na žalostne dogodke v naši zgodovini. Namesto da bi naprej verjeli v ta izreden projekt, edini, ki je možen ponuditi odgovore na globalne izzive, na izzive, ki so pred nami, in moramo imeti v sebi to moč, da ponovno sprožimo ta proces integracije, da našo unijo spremenimo in jo naredimo sposobno odzivati se močneje na zahteve naših državljanov in ponuditi resnične odgovore na njihove skrbi. In pomembno je varovati naše ustanovne vrednote. Vsak dan se moramo zauzemati za te vrednote, tako znotraj kot zunaj Evropske unije. Spoštovane kolegice in kolegi, pogosteje pomislimo na svet, v katerem nosimo odgovornost, da živimo in večkrat pomislimo na svobode, ki jih uživamo. Drugi na vzhodu, na zahodu, na jugu, nas vse čas opominjajo, da stvari počnejo drugače. Ne bolje, ampak drugače. In mi, evropejci, smo lahko ponosni na svojo raznolikost. In to si ponavljajmo vedno znova, kajti vsem mora biti jasno, da v Evropi nobena država ne more ubijati. In to ni kar nekaj banalnega. Vrednota človeka in njegovega dostojanstva so merilo naših politik. Pri nas v Evropi nihče ne more utišati opozicije. Naše vlade, naše institucije so sad demokracije, sad svobodne izbire, svobodnih volitev in nikogar ne moremo obsoditi zaradi veroizpovedi, politične pripadnosti, filozofske pripadnosti. Pri nas dekleta in fantje lahko potujejo, študirajo, se ljubijo brez omejitev. Nobenega evropejca ne marginaliziramo zaradi svoje spolne usmerjenosti. Socialna Zaščita je prav tako sestavni del naše identitete. Naš model socialne tržne ekonomije je potrebno ponovno spodbuditi. Zagotoviti moramo rast, socialno varstvo, varstvo okolja. Potrebujemo ustrezne inštrumente za boj proti revščini, zato da našim mladim damo perspektivo, da ponovno spodbudimo trajnostne investicije, da ukrepimo proces konvergence, približevanja med našimi regijami, med različnimi teritorijalnimi entitetami. Digitalna revolucija v temelju spreminja naš življenjski stil, način potrošnje, način življenja. Potrebujemo pravila, ki bodo prepletla tehnološki razvoj, razvoj podjetij in podnebne spremembe nas izpostavljajo velikanskim tveganjem. Zato potrebujemo tudi investicije v čiste tehnologije, da se lahko odzovemo na zahteve številnih eh, milijonov mladih, ki so demonstrirali, nekateri so tudi tu izvoljeni v tem zboru, ki nas opominjajo na to, da nimamo drugega planeta. Delati moramo na vse večji enakopravnosti med spoloma, na vse večji upletenosti žensk, na vrhovnih položajih v politiki, družbenem življenju in gospodarstvu. To, dame in gospodje, je naša vizitka za svet, ki nima pravil, ki potrebuje pravila in katerima moramo mi pomagati ta pravila najti. Ampak vse to se ni zgodilo in ni prišlo kar tako slučajno. Evropska unija ni neka srečna nesreča zgodovine. Sam sem sin človeka, ki se je 20 let boril proti drugim evropejcem sem sin matere, ki je tudi sama pri dvajsetih zapustila svoj dom in eh, našla zatočišče pri drugih. In vem, da je to zgodovina tudi številnih vaših družin. In vem tudi, da če naše zgodbe in naše zgodovine postavimo skupaj in se o njih pogovarjamo ob kozarcu piva, ne bomo nikoli rekli, da smo sinovi ali vnuki neke zgodovinske nesreče ali zgodovinskega slučaja. Spomnimo se na tisoče mladih Britancev, ki so zapustili svoje življenje na peščenih obalah Normandije. Sofije Hansa Schull. Spomnimo se herojev Varšavskega geta, vseh tistih, ki so jih opomladi narodov zatrli z tanki na vzhode Evrope. Spomnimo se na bratstvo, ki vlade med nami in nujno je, da se ne odpovemo naši človečnosti. Nismo slučaj zgodovine. Sinovi in vnuki tistih smo, ki so iskali protistrup nacionalistični degeneraciji, ki je izšla iz, naš, iz naše zgodovine. Vsi ljubimo svojo državo, ampak nacionalizem, ki postane ideologija, postane virus, ki lahko sproži tudi zelo uničujoče konflikte. Kolegice in kolegi, potrebujemo jasno vizijo in temu služi politika. Potrebujemo evropske stranke, ki bodo vedno bolj sposobne biti nosilni stebri naše demokracije. Potrebujemo pa tudi nove inštrumente. Tisti, ki jih imamo, so nezadostni. In v tem mandatu moramo še okrepiti in izboljšati postopke, da bo Evropski parlament postal protagonist resnične evropske demokracije. Ampak eh, ne začenjamo od točke nič. Evropa temelji na svojih institucijah, ki, če tudi so nepopolne in zahtevajo reforme, nam zagotavljajo svobodo, nam zagotavljajo neodvisnost. Skupaj z našimi institucijami se bomo znali odzvati tudi vsem tistim, ki ne želijo razdeliti. Tisti, ki sedite tu, v začetku tega mandata lahko veste, da bo parlament vsekakor garant neodvisnosti naših državljanov. Nihče tega ne more početi na mesto nas. Tu, v tem zboru, skupaj s številnimi kolegicami in kolegi, ki imajo dolgoletne izkušnje, so tudi številni poslanci, ki so prvikrat v parlamentu in vse vas še posebej toplo pozdravljam. Prebral sem številne vaše življenjepise in prepričan sem, da gre za zelo pozitivno prisotnost novega duha. 63 odstotkov tega sklica predstavljajo novo izvoljene poslance. Številni ste bili zelo aktivni na socialnem področju, imate veliko znanja, veliko strokovnega znanja številni se zauzemajo tudi za zaščito ljudi. In to je področje, na katerem mora Evropa storiti več, kajti naša naloga je, da ustrezno obvladujemo tudi nove pojave. Prav tako to velja za migracije. Pogosto smo nepripravljeni, ko se zgodi kaj novega in vedno znova začenjamo. od točke nič. Spoštovane poslanke in poslanci, ta parlament meni, da je čas za razpravo o reformi Dublinske uredbe, kot jo je ta parlament za veliko večino potrdil že v prejšnjem mandatu. To je dolg, ki ga imamo do evropskih državljanov, ki zahtevajo več solidarnosti med državami članicami. Ampak to je tudi dolg do tistih obogih eh, ljudi, ki računajo na naš eh, občutek za človečnost. Veliko vsega tega je v vaših rokah, gospe in gospodje iz sveta, in eh, odločitev ne morete vedno znova odlagati, kajti to spodkopava zaupanje naših državljanov, ki se vedno znova sprašujejo, pa kje je Evropa, kaj počne Evropa, in to bo pomemben preskusni kamen za vse te preštevilne egoizme. Parlament, svet in komisija morajo občutiti to obveznost, da se bolj odločno odzivamo na zahteve naših mladih, ki nas pozivajo k temu, naj se zbudimo, naj odpremo oči, naj rešimo ta planet. Obračam se na vas. Ta parlament, ki danes začenja s svojim delom, je ravno vaš sogovornik. Pomagajte nam, tudi vi bodite bolj pogumni, da nam pomagate pri reševanju izzivov, ki so pred nami. Svetu in komisiji ter predsedniku izražam našo največjo pripravljenost na sodelovanje. Pomembno je, da teh institucij ne vidimo kot oviro za izgradnjo boljše Evrope. Dovolite mi, da v imenu Evropskega parlamenta pozdravim tudi šefe vlad in držav v svetu. 28 držav, 28 držav, ki Evropsko unijo delajo veliko. Gre za 28 držav, od največjih do najmanjših, ki so varuhi največjih zakladov v tem svetu. Vsi imamo daljnosežne zgodovine, kulturo, umetnost, poezijo, vse to je vsekakor neprecenljivo. To je naša velika dediščina. Dediščina, ki si zasluži spoštovanje vseh. In ravno zato, ko bom obiskoval te države v vašem imenu, nikoli ne bom izgubil tega izpred oči in eh, ob njihovih zahstavah in njihovih himnah bom vedno stal s spoštovanjem in enako pričakujem tudi od tega zbora. Dovolite mi, da pozdravim tudi britanske poslance. Ne glede na njihovo stališče do Brexita. Paris, Berlin, Madrid kot nekaj, kar oni vidijo daleč od Londona, je boleča misel. Ampak vendarle moramo spoštovati odločitev britanskih državljanov. Za nas, evropejce, je to političen korak, ki ga moramo narediti razumno, v dialogu in prijateljsko, ampak vedno ob spoštovanju pravil in pristojnosti. Prav tako bi tu rad pozdravil tiste predstavnike držav, ki so šele zaprosili za članstvo v Evropsko unijo. Ti procesi se začenjajo na podlagi njihove svobodne volje. Vsi razumejo, kako koristno je biti član Evropske unije. Postopki tečejo, parlament je že večkrat izrazil svoje zadovoljstvo nad doseženimi rezultati. Na koncu Želim tudi veliko sreče v celotni administraciji, vsem sodelavcem tu v tem parlamentu. V prejšnjem mandatu smo si zadali cilj, da bo Evropski parlament postal hram demokracije v Evropi. Zato so potrebne reforme, transparentnost, inovacije. Številni rezultati so že doseženi, še posebej, kar zadeva tudi sam proračun, ampak v tem mandatu moramo dati nek dodaten zagon temu procesu in zato bo potrebnega še več dialoga med parlamentarci in administracijo in uh, moja naloga bo, da to tudi zagotovim. Spoštovane kolegice in kolegi, Evropska ima še marsikaj za povedati, še posebej, če bomo mi skupaj znali to povedati v en glas. Politični boj mora potekati v službi naših državljanov. Parlament mora prisluhniti njihovim željam, njihovim uh, strahovom, tudi njihovim, njihovi jezi, predvsem pa njihovim potrebam. In prepričan sem, da boste vsi znali, kar se da prispevati k boljši Evropi. Skupaj z nami, skupaj z vami, se ta Evropa lahko prerodi, še posebej, če bomo to počeli srčno in ambiciozno. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, lotimo se dela. Če želijo predsedniki političnih skupin podati izjavo, je zdaj trenutek. dragi predsednik seveda radi vam čestitam v imenu naše politične skupine upam da bomo dobro sodelovali in tudi izpolnili vse cilje več kot polovica državljanov Evropske unije je sodelovala na volitvah in seveda to je velika prelomnica to je tudi temelj za naše delo, tako da bomo lahko tudi izpolnili obljube, ki smo jih dali našim državljanom. ILS vam seveda želi ogromno uspeha v naslednjem obdobju, v naslednjih dveh letih in pol in seveda ob vas strani stoji tudi močan parlament. Honorevole Garcia Perez, prego Iraš. Gospa Garcia Perez, izvoli Irače. Hvala za besedo, predsednik. Tudi v imenu socialistov in demokratov bi vam rada čestitala za to novo odgovornost, za sam uspeh. Mislim, da je seveda to velika čast, ki smo jo vam dali, sedaj boste lahko zastopali državljane in državljanke Evropske unije, tiste, ki hočejo zgraditi boljšo Evropo, več Evrope. Sedaj na nas, da odgovorimo našim državljanom in da izpolnimo njihove upe. Pred nami je pet let, se da bomo sodelovali z različnimi poslanci in poslanki in upam, da bomo skupaj zgradili močnejšo Evropo državljanov, vrednot in pravic, enakosti in pravic. In seveda v naših rokah je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 to imenovanje in upam, da bomo dobro sodelovali skupaj v prihodnosti, ampak mislim, da bo vse zelo obetavno. Glede same udeležbe na evropskih par volitvah pa lahko samo povem, da naši državljani vlagajo ogromno upanja v Evropski parlament in seveda moramo prenoviti Evropsko unijo v naslednjih petih letih v zadnjih dneh smo bili priča tudi pogajanjih v evropskem svetu. Vsa ta pogajanja so bila zelo pragmatična in prenova in obnova Evropske unije ne bo prišla iz vrst sveta in komisije. Mi smo tisti, mi smo tisti, ki zastopamo evropske državljane in državljanke. Mi moramo prevzeti odgovornost za to prenovo in preobrazbo. V naši politični skupini Renew Europe boste našli partnerja pri izpolnjevanju in doseganju teh ciljev. Imeli bomo tudi konferenco o prihodnosti Evropske unije. Na tej konferenci se lahko pogovarjamo o tem, kako lahko približamo Evropsko unijo našim državljanom, tako da bomo dejansko se osredotočili na nje in da bodo lahko tudi državljani soodločali in sooblikovali svojo prihodnost. Upam, da boste tudi vi sodelovali v tem projektu. Ja, tako je, mi si želimo te prenove in skupaj nam bo uspelo. Moramo poskrbeti tudi za to, da bomo naše obljube dejansko izpolnili. Še enkrat, v naši politični skupini imate zanesljivega partnerja. Honorevole Keller. Hvala lepa, gospa Keller. Um, Hvala za besedo, predsednik. No, čestitala bi vam rada, sodelovali bomo z vami, govorili ste o pravicah parlamenta, ampak o tem se moramo še pogovarjati. Seveda naš namen je bil, da bi povečali naše pravice, kajti s tem bi povečali tudi pravice naših državljanov. Sedaj pa vse stoji pod vprašajem, zato res moramo okrepiti evropsko demokracijo. To je naša naloga in to nalogo moramo izpolniti. In treba je tudi podpreti sam koncept vodilnih kandidatov in čez nacionalnih list. Mi moramo namreč poskrbeti za to, da bomo uveljavljali te pravice, ne nazadnje, treba tudi ukrepiti samo preglednost v Evropski uniji. Imam pa še vprašanje za predsednika. Spomnite se resolucije, ki smo jih sprejeli v zadnjem sklicu glede boja proti spolnemu nadlegovanju. To je tudi velik izziv v hramu demokracije in res bi vas prosila, da resno jemljete vse te resolucije resolucije na papirju so morda potrpežljive, ne pa žrtve spolnega nadlegovanja. Potem pa seveda mi pogrešamo enega člana, ki ni mogel danes priti v Brusel, ker pač država članica, kjer je bil izvoljen, ga ni hotela vključiti na sam seznam. Prosim vas, da to tudi preučite in da tudi uh, zagotovite, da se izpolnjujejo vse pravice. Zani, Hvala, gospod Zani. Hvala. Veliko čast in nalogo voditi ta zbor boste imeli v težkih trenutkih, v trenutkih, ko je razkol med evropskimi institucijami in državljani največji, kadarkoli, kajti evropskim državljanom nismo znali približati teh institucij. Sam vsekakor zelo cenim besede, ki ste jih uporabili tako v vašem nagovoru, kakor tudi eh, potem v vašem uvodnem govoru po prevzemu funkcije. Govorili ste o tem, da naj bo ta parlament hram evropske demokracije, govorili ste o manjšinjah, govorili ste o spoštovanju različnih načinov razmišljam. Vse to, vsekakor so to hvale vredne ideje, ki jih podpiramo, ampak eh, to je v veliki meri zelo drugačno od tega, kar ste dejali pred nekaj dnevi o tako imenovanem sanitarnem kordonu, ki naj bi preprečil določenim posameznikom, določenim skupinam, da bi prevzeli vodilne funkcije, ki bi jih eh, sicer morali imeti možnost prevzeti po načeli demokracije tudi v tem parlamentu. In upam, da bo do vašim besedem torej sledila tudi dejstva. In eh, ta zbor in vi sami osebne, osebno boste imeli za to priložnost čez nekaj minut. Če resnično želite, da to postane hram demokracije, če resnično želite spoštovati voljo evropskih državljanov, ki so strankami iz te skupine poverili na milijone glasov, če resnično želite biti konstruktivni, potem podprite naše kandidate za te vloge. Kajti tudi manjšine imajo pravico do zastopanosti in do izražanja svojih zamisli znotraj tega parlamenta. Upajmo resnično, da bodo vašim besedam sledila dejstva, sicer ne moremo govoriti o demokratični instituciji, ne moremo govoriti o instituciji, ki dejansko spoštuje raznolikost idej, ne moremo govoriti o instituciji, ki je blizu spremembam, ki jih zahtevajo evropski državljani. Hvala. Grazie, Hvala poslanec eh, Zani. Gospod Fito. Hvala lepa, tudi jaz se v imenu skupine EKR pridružujem željam po dobrem sodelovanju. Poznamo se in zato vsekakor lahko pozitivno ocenim vaše dosedanje delo, eh, čeprav so med nami politične razlike vaše stališče je zelo jasno. Stališče naše skupine je zelo drugačno pri številnih vprašanjih, o katerih teče beseda tu v tem zboru, ampak eh, temeljnega pomena je, da ta zbor ponovno postane protagonist pri odločanju o velikih vprašanjih, ki so tu pred nami in da metoda dela postane drugačna, drugačna od eh, nekega dogovarjanja v zaprtih prostorih, eh, dogovorov, ki se potem morda tudi ne spoštujejo v parlamentu. Pomembno je, da te stvari spremenimo organizacijsko in da na ta način damo več uloge državam članicam tudi glede velikih vprašanj, ki ste jih omenili. Vsekakor lahko računate na naš prispevek, ampak naš prispevek bo vsekakor prispevek uprit iskanju ravnovesja med temi stališči in da v temelju spremenimo dosedanji ustroj te Evrope. Hvala lepa in uh, vse dobro, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Fito. Gospod Šildvan. Predsednik, tudi sam bi vam rad čestital za vašo izvolitev. V svojem govoru ste omenili številne pomembne politične projekte. Zeleni vas lahko tudi podpremo, recimo reforma tamblinskega sistema, socialna država, več eh, pravic za delavce in delavke. Ampak zato potrebujemo neko demokratično podlago za vse. In seveda potrebujemo tudi več preglednosti pri našem delu, tako da bomo lahko tudi upoštevali pravice poslancev iz manjših političnih skupin. To je seveda moja prošnja za vas. Res je dobro, je, da bomo seveda pozorni in da bomo tudi delali na progresivnih projektih, ampak treba je upoštevati tudi manjše skupine. E Hvala vsem predstavnikom političnih skupin. Zdaj prehajamo na ustanovitev političnih skupin. To je običajen postopek na začetku mandata. Ustanovljene so naslednje politične skupine. Skupina ELS 182 poslancev, skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 154 poslancev, skupina Renew Europe 108 poslancev, skupina zelenih Evropsko svobodno zavezništvo 74 poslancev, skupina Identiteta in demokracija 73 poslancev, skupina evropskih konzervativcev in reformatorjev 62 poslancev, konfederalna skupina Evropske levice in eh, Nordijske levice 41 poslancev in 57 nepovezanih poslancev. Izjave o ustanovitvi političnih skupin v skladu z začelom 33 odstavek 5 poslovnika bodo vključene v zapisnik seje. Zdaj prehajamo na sprejetje dnevnega reda, kot jo je 30. junija sprejelo sprejela konferenca predsednika. Dokument ste prejeli, nisem dobil nobene zahteve po spremembi končnega osnutka dnevnega reda. S tem je ta dnevni red tudi potrjen. Sedaj prehajamo na prvo glasovanje in sicer numerična sestava stanje delovnih teles, kdo je za, z dvigom rok, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj se moramo otrdočiti na izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. izvolitev predvideva najprej seveda vložitev kandidatur. Rok poteče ob 14.45 uri, glasovanje bo poteklo ob 15.45, kandidature je potrebno uložiti v pisarni 101 predsedstva. Zasedanje prekinjam, nadaljujemo ob 15.45.